potrebe. Določene odločitve in rešitve, ki jih eh, sprejmemo in veljajo za tiste države, kjer so dohodki zelo visoki, eh, so politike, ki jih nikakor ne moramo nalagati drugim bolj renim državam članicam. Najlepša hvala. Drage kolegice in kolegi, s tem je ta točka zaključena. Sedaj se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu, to so Varnostni in preventivni ukrepi na naftnih ploščadih v Evropski uniji, tu gre za izjavo komisije. začeli bomo z razpravo in najprej bomo besedo dali gospodu komisarju oettingerju dvajset april je bil eh, črn dan za mehiški zaliv za zda in pravzaprav za celoten svet eh, štiri tedne že industrija in Oblasti izvajajo velike napore, dosedaj brez zaključnega uspeha, zato da bi zaustavili ogromen izliv nafte in eh, zmanjšali eh, škodo na obali. Eh, to kaže na tveganja, ki so povezana z črpanjem nafte in plina na odprtem morju. Javna percepcija se je upravičeno povečala ne samo v ZDA, ampak tudi v Evropi. Evropa skupaj z Norveško proizvaja več kot 200 milijonov eh, ton surove nafte na leto. Eh, večina je Severnega morja. Eh, če tudi črpanja nafte Eh, in plina tam ne dosegata takih globin kot v Mehiškem zalivu, eh, moramo tudi v Evropski uniji računati z možnostjo nezgode in moramo biti zato ustrezno pripravljeni. Zato imamo ustrezne gremije in mehanizme, zato da bi se lahko čim prej odzvali, če bi prišlo do nezgode. Imamo Evropsko agencijo za varnost pomorskega prometa, eh, imamo reševalne ladje, imamo mehanizme civilne zaščite, imamo dobro koordinacijo eh, ukrepov pomoči. In naša kolegica Georgijeva je zato še zelo zgodaj eh, ponudila tudi evropsko pomoč v Mehiškem zalivu. Naš cilj mora biti preprečevanje zato, da bi se izognili velikemu reševanju po katastrofi. S kolegom komisarjem Potočnikom eh, sva zato spodbudila proučevanje evropske zakonodaje na tem področju, eh, ki predstavlja eh, varnostne ukrepe. Eh, tako na splošno kot tudi v primeru konkretne nezgode. Naše smernice skrbijo za minimalne standarde pri opremi in vsebujajo tudi eh, detaljirane minimalne standarde za zdravje in varnost delavcev. Vse, vsa ta zakonska besedila se zdaj preverjajo, proučujejo eh, ali um, za eh, nezgodo najhujšega obsega nudijo na voljo dovolj velik instrumentari. Gre za eh, celovito delo, tudi za nacionalnimi oblastmi, kajti zelo velik del varnostnih določb je v rokah naših držav članic in ne neposredno pri nas. Eh, seveda regulativa eh, ne nudi stoodstotne garancije. Zelo veliko je odvisno eh, tudi od samega operativnega delovanja. Zato imamo razlog, da se vsedemo skupaj. Politika in gospodarstvo morata sodelovati, da zagotovimo, eh, da bo naše okolje in mi sami čim bolj varni. Eh, želimo eh, si eh, varno črpanje nafte in plina in to je tudi osredna tema pogovorov med vsemi akteri. Zato je že potekal sestanek z velikimi energetskimi podjetji, ki delujejo v evropskih vodah. Kolegica Georgijeva je bila prav tako prisotna. Sestanek je bil stvarno orientiran, pozvali smo industrijo, Eh, da zagotovi, da bodo poduzeti vsi potrebni napori, da bi se izognili primerljivim nezgodam v bližini evropskih obal. Predstavili smo katalog vprašanj, eh, na katera boda, bodo podjetja odgovorila v naslednjih tednih. To, je, to so konkretna vprašanja, ki zadevajo varnost na sami eh, ploščadi in vprašanje. Eh, ki so eh, bistvene za eh, vode in obale držav članic. To je začetek procesa, ki bo omogočil transparentnost, večjo transparentnost operativnih procesov in upoštevanje predpisov oziroma uporabo najboljših načinov delovanja. Predvideno je tudi že naslednje srečanje v naslednjih mesecih. Želimo tudi doseči boljše razumevanje raz vzrokov za to nesrečo, zato da bi se iz tega lahko kaj naučili za prihodnje. E, ta hip se okoliščine še analizirajo, zato bi bilo prezgodaj, če bi že sedaj oblikovali določene sklepe e, oziroma zahtevali intenzivno novo zakonodajo. Če pa bi se izkazalo, da je potrebna drugačna regulativa, potem vam lahko zagotovim, da se komisija ne bo obotavljala in bo seveda eh, predložila predloge za evropsko regulativo. Eh, gospe in gospodje, poslanci, vidite, da se v Evropi kontinuirano trudimo za to, da bi preprečili premeljivo tragedijo v naših vodah. Če pa bi kljub temu prišlo do podobne nezgode, imamo na voljo celo vrsto ukrepov in mehanizmov, da bi lahko takoj brez odlašanja reagirali. Eh, zato, eh, da bi čim bolj minimirali negativne vplive na okolje in ljudi. Eh, in z veseljem bom poročal tudi o naslednjih srečanjih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj dajem besedo govornikom v imenu političnih skupin. Najprej Evropska ljudska stranka, gospod Sonik. Hvala predsedujoči. E, nesreča v Mehiškem zalivu, eksplozija, ki se je zgodila tam, je ena največjih e, katastrof. Več kot 22 milijonov ton e, nafte je izteklo. Površina naftne preproge je večja kot je površina nizozemske. Zato moramo biti solidarni za ZDA in seveda tudi za vsemi prizadetimi. Po drugi strani pa moramo zagotoviti, eh, da bomo dali na voljo potrebno pomoč. Eh, poleg eh, tega sem prepričan v to, da je potrebno preveriti, kakšni varnostni ukrepi so predvideni za podobne nezgode v Evropi. Zato bi želel upozoriti tudi na to, da Eh, če bi naprimer prišlo do podobne katastrofe eh, na Baltiku, eh, potem bi bila prizadeta celotna obala. Zato je pomembno, da so vse teritorijalne vode na poseben način zaščitene. Sodobni varnostni ukrepi morajo biti posod uvedeni. Zato je tudi pomembno, doseči čezmejn postopek, postopek, ki bi omogočal, da se ustrezno odzivamo eh, in ukrepamo v primeru takšnih eh, katastrof. S tem je povezano še neko drugo vprašanje in sicer kako se odloča eh, o tem, kako se nameščajo naftne ploščadi. V tem kontekstu želim spomniti na britansko odločitev, ki je povezana z gradnjo Nord Stream Pipeline. E, gospod e, komisar, e, prosim vas, da brez to odstotne garancije glede varnosti ne bi smelo biti možno, da bi take ploščadi bile zgrajene na teritorijalnih ali notranjih vodah. Hvala. V imenu socialistov in demokratov, gospod Arsenis, hvala lepa, gospa predsednica. E, torej, govorimo seveda o varnostnih ukrepih in tu ugotavljamo, da ti ne zadoščajo e, v Mehiškem zalivu se je nesreča zgodila na naftni ploščadi, ki je bila zgrajena leta 2001 in posledice te nesreče predstavljajo veliko ekološko katastrofo. Po vseh teh eh, dneh od nesreče nismo in niso mogli zaustaviti eh, odtekanja nafte eh, 5000 eh, milijonov eh, litrov uh, odteka in eh, določene vrste izginjajo. Pet vrst od sedmih vrst želv uh, in tudi uh, določene vrste uh, drugih živalih bodo uh, izginile. Eksplozija na naftni ploščadi eh, je povzročila smrt 11 oseb. V ZDA kongres sprejema določene ukrepe in sicer moratori, ki bi omejeval pridobivanje nafte. In eh, ta moratorij je Obama tudi potrdil, vendar v Evropi še naprej gradimo ploščadi v Severnem morju. Tu gre za stotine ploščadi, ki še vedno delujejo tako za pridobivanje nafte kot tudi plina. Nesreča v Mehiškem zalivu potrjuje naše strahove in sicer, da je prišlo do velike ekološke katastrofe zaradi teh ploščadi. izkoriščanje naravnih virov v morju eh, žal niso vključili v direktivo Sevezo. Potrebne bi bile ukrepe, ki bi preprečili tako katastrofo v Evropi. Dosedanji zaščitni ukrepi ne zadoščajo. In mi ne smemo samo sprejemati novih ukrepov. Evropska unija bi tudi potrebovala moratorij, s katerim bi eh, prepovedala pridobivanje nafte na odprtem morju, na ploščadih. Treba je ukrepati pred eh, tako katastrofo, ne, ne smemo čakati, da se to zgodi v Evropi. V imenu uh, eh, gospodinstva. Eh, liberacijo sedaj gospa Le Paš. Torej 22. aprila je, se je ob obalah Luizane zgodila nesreča, ki predstavlja ekološko katastrofa. Torej, treba bi bilo že vnaprej eh, razmisliti, kako ustaviti odtekanje ne moremo si predstavljati, da tega niso storiti. Ni bilo nadzora in upravitelji ploščadi bi morali imeti nad sabo nadzor. In dejstvo pa je, da je treba ščititi zlasti občutljive življenske prostore in eh, pomislimo, kaj bi se zgodilo v Baltiku, če bi se zgodila taka nesreča. V Severnem morju smo že imeli eh, nesreče in tu je koncentracija ploščadi največja eh, v svetu in zaradi tega potrebujemo tudi ustrezne ukrepe, s katerimi bomo preprečili nastanek take katastrofe ob naših obalah in tu je treba sprejeti določene pobude. Skrajni čas je. In sedaj me zanima, katere ukrepe nameravate sprejeti takoj, da boste preprečili nastanek eh, nesreč na naftnih ploščadih na odprtem morju pred evropskimi obalami. Dejstvo je, da so dosedanje ukrepi ne zadoščajo. Drugič, katere ukrepe za nadzorovanje eh, in kako boste zagotovili, da se spoštujejo pravila, ki obstajajo na papirju? Kako boste zagotovili, da se ta pravila izvajajo? In kaj nameravate storiti za nadzor vsega tega? Tretjič, katere ukrepe sprejemate, da bi v primeru nesreče preprečili onesnaževanje obal. Vemo, da naprimer obstajajo določene vladje, s čim pa razpolagamo mi. In mislim, da bi bilo treba najti tudi ustrezne tehnične ukrepe, ki in spričo eh, možnih eh, eh, nesreč je treba seveda imeti sistem garancij in nadomestil, odškodnin. In dejstvo je, da se tu ogroža tudi morsko okolje. Katere ukrepe nameravate sprejeti za preprečevanje nesreč na, šir, na odprtem morju, zlasti na severnem morju in Mislim, da bi mi tudi morali razmišljati o podobnem moratoriju kot v ZDA. Eh, in ali ni res prišel skrajni čas, eh, da razmislimo o vseh teh vprašanjih. Hvala lepa, gospa Lapaš, sedaj pa gospa Duron v imenu zelenih, prosim. Gospa predsednica, tudi jaz, eh, gospod komisar, menim, da je treba ustaviti čarovniške vajence v industriji in eh, posod imamo sedaj pridobivanje nafte. Izkoriščajo vse, kar se da izkoristiti in s tem se seveda povečuje tveganje nesreč. Dejstvo je, da se ne spoštuje. Ehm, da se ehm, povečujejo tveganja 800 tisoč litrov vsak dan izteče v Mehičkem zalitvu in eh, dosedanji nadzori niso bili zadostni za preprečevanje eh, nesreč in tveganj. Treba bilo preveriti vse naftne ploščadi, ali spoštujejo pravila, ali so varne. Potrebni so nadzori naftnih ploščadi, potrebno je tudi, da komisija izvaja nadzor nad nadzorom, ki ga izvajo države članice. Pozdravljam seveda vaše pobude, ki ste jih sprejemali za primer, da bi se nekaj takega zgodilo pred našo obalo, vendar Evropska unija mora zaščititi najbolj uh, občutljive ekosisteme. Pomislimo tudi na uh, eh, Aljasko, na Antarktiko in tu bi morali imeti podobne eh, ukrepe za zaščito ekosistemov. Treba je tudi hitro reagirati, investirati v obnovljive vire energije in pomislimo tudi na vulkan eh, z neizgorljivim imenom. Tudi ta nam je dal jasen signal in tudi eh, pri nafti se moramo končno zavedati, da je tekanje za čim večjim eh, dobičkom za nami. Hvala lepa. Gospod Čičusta. Najlepša hvala. Pozdravljam izjavo komisarja, ki je rekel, da je svet eh, zaprepadeno gledal, ko se je eh, razlila nafta in zemeljski plin po eksploziji v Mehiškem zalivu. Bili smo zaprepadeni, ko smo videli, da se industrija ne more odzvati, da se tudi ameriški organi ne morejo odzvati, da niso mogli zaeziti tega toka. Upam, da bodo v prihodnosti bolj uspešni. Kolegice in kolegi so tudi govorili, da imamo kar nekaj izkušenj tudi mi v Evropski uniji, na Severnem moju, na natnih ploščadih. En cevovod tudi sam zelo dobro poznam. Mislim, da smo potegnili kar nekaj naukov iz teh zgodb. Ampak obstaja velika razlika, ko imamo globino Severno morje na eni strani, ki up se uporablja na Mehiškem zalivu na eni strani in Severnem morju na drugi strani. Mislim, da moramo biti previdni, ne smemo zelo hitro sprejemati nove zakonodaje, ampak videti moramo, kaj se je dejansko zgodilo. Ali obstajajo pravila, ki bi nam preprečila, da bi se ista zgodba ponovila tudi pri nas. Pa še eno stvar moramo videti, da bodo ta pravila res učinkovita in ali bo to pravzaprav preprečilo te nesreče, ker ne na zadnje nesreče se zgodijo, to je božja volja in ne vem, kaj bi tukaj lahko storili. Omejiti pravzaprav moramo svoje prizadevanja, ko govorimo o preprečevanju teh nesreč. Ob koncu pa še tole, razmislite o tej zadevi. Razmišljamo o relativnih tveganjih. Govorimo tudi o tem, da je s temi katastrofami, s temi nesrečami pravzaprav možno zagotoviti jedrsko varnost. In mislim, da je jedrska energija tukaj zelo pomembna pomembna. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Čičester. Um, ehm, gospod Oro ima besedo. Hvala lepa. Uhajanje nafte v Mehiškem zalivu je gospodarska in ekološka katastrofa. Očitno je prišlo tudi do napak, eh, ko je uh, Eh, ministrstvo za notranje zadeve v ZDA dalo dovoljenja. Tu gre za ležernost, ki je pravzaprav ne moremo opravičiti. In po celem svetu države članice dajo na stotine dovoljenj za črpanje eh, Eh, nafte in če so jih eh, izdali prav tako brezkrbno kot ZDA, potem je to velika nevarnost. To velja za Evropsko unijo in eh, tudi za druge celine in imamo zelo veliko teh naftnih ploščadi in skrbijo me tudi naši otoki. In Evropska unija bi morala biti zgled in morala bi zelo strogo preveriti varnostne ukrepe, preventivne ukrepe na lastnih naftnih ploščadih eh, na odprtem morju. in treba je tudi evaluirati eh, vse nesreče in ali ne bi morala sedaj Evropska unija prevzeti določeno pobudo in tudi za naftne ploščadi naj bi skrbel nek organ mednarodnega značaja po Köbenhavnu bi Evropska unija morala sprožiti neko uh, mednarodno institucijo za raziskave za zaščito morja. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Martin, prosim. Komisar. Gospod komisar. Kot uh, sosed. Uh, Švabskega morja, pravzaprav apeliram na vas, eh, da to jemljete tako resno, kot če bi se to zgodilo na Bodenskem jezeru. No, ne bi bilo več nobene eh, pitne vode, pa tudi poletnih eh, prireditev tam ne bi bilo več. Ali ste prepričani, da so te ploščadi, ki so daleč od nas, dejansko tako varne, da bi se lahko zoprstavile vsem vremenskim neprilikam, do katerih lahko pride. E, eh, naprimer, že radijski kontakt marsikje ne deluje, ali je to vse preverjeno. E, ka, ko pa izgleda z pravnim položajem, če bi se dejansko kaj zgodilo? Ali bi bilo e, smiselno imeti e, kakšen sklad za primer tvegan? Ali so bili kontrolni organi v ZDA eh, preveč prepleteni z naftnimi koncerni? Ali izključujete, da bi se kaj takega lahko zgodilo tudi v Evropi? Hvala lepa, gospod Martin. E, torej pozdravljam pobudo komisije mislim da je treba razpravljati o tej temi čeprav se nesreča ni zgodila blizu evropske unije e, v teritorijalnih vodah držav članic je zelo veliko naftnih ploščadi in te aktivnosti bo vse več e, kaj ti eh, vemo samo, da izkoriščajo pet odstotkov eh, podmorskih eh, nahajališč. In treba je seveda točno vedeti, kje imamo te naftne ploščadi v državah članicah in eventualno sprejeti dodatne ukrepe, da zagotovimo varnost delavcev na teh ploščadih in mi moramo seveda preprečiti tudi nesreče in katastrofalne posledice. Dejstvo je, da so nesreče lahko zelo hude in zelo natančno je treba tudi preveriti, eh, kako poteka dodeljevanje dovolenj, kako se sklepejo pogodbe. Tu moramo prevzeti odgovornost. In podjetje, ki eh, lahko zasluži zelo veliko, eh, mora tudi nositi posledice, če stvari ne tečejo tako, kot je to načrtovano. In ne smemo dovoliti, da podjetja krivijo drugo drugega. In mi moramo tudi izboljšati zakonodajni okvir za to, da ustrezno preprečimo take nesreče. Izkušnje so pokazale, da prihaja do zelo velike škode zaradi teh nesreč. in komisija ne sme biti preveč permisivna, treba je preprečiti, kako lahko eh, preprečimo te nesreče. Hvala lepa. Gospod Grobarčik je naslednji, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Eh, primer nesreče v Mehiškem zalivu daje povod za razmišljanja eh, o investicijah, ki se načrtujejo v EU. In sicer mislim na Nord Stream pipeline. Eh, zoper določbe eh, iz resolucije parlamenta se to realizira in sicer 24 in 68 milijonov kubičnih metrov plina naj bi črpali in zato so potrebne tudi številne vrtine. Toka metana ni mogoče ustaviti, ni varnostnih ventilov, ni nekih umestnih postaj. Eh, škoda na plinovodu ne pomeni, eh, da eh, bo ta plinovod zaprt. Plin bo uhajal toliko časa, dokler ta poškodba ne bo odpravljena. Eh, pozivam komisijo, da izvede zanesljive analize tveganja glede takih investicij. Hvala. E, Hvala lepa. Sledi postopek HDI. Besedo bom vedno dala za eno minuto. Gospod Rubik. Hvala predsedojoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Eh, ta debata Eh, se dogaja v času, ko problemi v Mehiškem zalivu še niso rešeni. Ne vemo, kje se bodo začeli naslednji problemi. Prvo vprašanje, gospod komisar. Eh, kako mislite, da Evropa ta hip lahko pomaga za strokovnim znanjem, za različnimi drugimi um, inštrumenti, ki jih imamo na voljo, za to, da bi katastrofo v Mehiškem zalivu skupaj čim prej tudi rešili? Eh, Evropska unija z redukcijo 20 odstotkov CO2 -ja in z nadomeščanjem z eh, obnovljivimi eh, viri energije ubira pravo pot. Z povečanjem učinkovitosti lahko tu marsikaj dosežemo. Ali skupaj eh, z Norveško lahko postavimo nove pobude? Kadrav je to lahko. Gospod Kadrav, prosim. Gospod komisar. Eh, hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Tako kot predhodni govorniki sem tudi sam izredno šokirana dejstvom, da je možno, da eh, tedne dolgo milijoni litrov eh, nafte teče v morje, ne da bi to lahko ustavili. To povzroča zelo veliko škodo, prizadeta je družba. BP sicer to vedno nekoliko poskuša zmanjševati. Eh, vendar pa sploh še nismo zmogli oceniti vseh dolgoročnih posledic. Zato je potrebno, eh, da se na evropski, ne na nacionalni ravni predvidijo ustrezni ukrepi, da bi eh, v prihodne nehali do česa takega. Tu gre prav gotovo za postopek, pa tudi za tehnične ukrepe. In to bo seveda povezano tudi z stroški in ceno. Ampak, če tega ne storimo, bi bili stroški še večji. V preteklosti smo že Eh, doživeli, naprimer, ko smo imeli te zgodbe z eh, dvojnostenskimi eh, tankeri. To bi moralo biti dober zgled za druge. Kandenbach. Hvala lepa, gospa Kaltenbach, prosim. Gospa predsedojoča, gospod komisar Oettinger. Kot članica odbora za okolje in kot poročevalka v senci za biotsko raznovrstnost me eh, seveda tudi osebno ta katastrofa zelo zadeva, kajti eh, mnogo življenja se je s tem uničilo. Eh, in danes je nekdo rekel, da kljub vsem preventivam lahko pričakujemo nezgode, kajti obstajajo meje preventive. Vendar pa nesreč nimamo samo na naftnih ploščadih, ampak tudi v eh, jedrskih centralah je že prihajalo do incidentov, tudi tam nismo varni pred tem. Eh, in sicer v Avstriji pravimo, da se mora vedno najprej nekaj zgoditi, preden se ukrepa. Skratka, najprej moramo imeti katastrofo, da se iz tega eh, kaj naučimo. Ta naftna katastrofa bi morala biti povod za razmišljanje. Eh, in eh, ali izstop iz jedrske energije za Evropo ne bi bila možna eh, pot. Mislim, da moramo združiti naše finančne in metalne vire in jih koncentrirati v to smer, da investiramo v obnovljive vire energije. Hvala. Dologo, Hvala lepa. Gospod Kelly. Is mar no de gwy mi dig pean kish talk the cho ac nader dir na dala kin tara vigor agud kaincha Pravzaprav ne vem, kaj se bo v končni fazi zgodilo z našo civilizacijo. Ko govorimo o velikih naftnih eh, družbah, eh, to so naftne družbe, ki so pravzaprav krivci za omenjeno katastrofo. Istočasno pa moramo Evropski komisiji zaploskati. Namreč eh, sprejeli naj bi takšne predpise, da se to vrstne nesreče prihodnosti več ne bi ponovile. Nuna je tudi, da se sprašujemo, ali lahko oblikujemo bolj učinkovito energetsko politiko, da se posvetimo veterni energiji, sončni energiji, pa tudi ostalim oblikam energije. Če pa nam ne bo uspelo, potem bodo naftne družbe tiste, ki se bodo spuščale eh, še v druge podvige, črpali bodo nafto globoko in eh, te nesreče bodo še trikrat ali štirikrat hujše. Hvala, gospa Tikau. Hvala, gospa predsedujoča. Investicijele in infrastruktura energetike evropejna. Da... Investicije v energetsko infrastrukturo v Evropi so potrebne, seveda, samo pod pogojem, da je zagotovljena popolna varnost pri izgradnji in pri izkoriščanju. Tu zahtevam, da se vsi projekti za eh, izkoriščanje in eh, transport nafte opravijo samo po zelo natančnih eh, preizkusih vse države članice, ki imajo obalo, bi morale imeti ustrezne ekipe za zagotavljanje varnosti in vsi, ki eh, tudi prevažajo goriva, morajo imeti zavarovanja, ki bodo krila škodo v primeru nesreče. Hvala lepa. Sedaj je zadnji govornik, gospod Balčotis. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da sedaj nihče, več, ne verjame, da bi lahko izbruhnila takšna katastrofa. Nihče si ne more misliti, da tako velika, pomembna država, kot so združene države, ne bi mogla obladovati takšnega položaja in se soočiti s takšno katastrofo. Mislim, da v Evropski uniji vlagamo številne vere, tako človeške, kot tudi finančne vere, tako da iščemo ustrezne rešitve, spostavljamo mehanizme, ampak narava včasih prevzame vodilno vlogo. Upam, upam, da lahko potegnemo ustrezne nauke, ampak eh, nikoli ne moremo vedeti, ali se bo ta zgodba ponovila ali ne. Naj vas še enkrat spomnim na Severni tok. Še enkrat moramo razmisliti o tem projektu. Če bo ponovno prišlo do katastrofe, eh, bomo krivili Severni tok. Zato se moramo še enkrat pogovoriti o tej zadevi, vprašati se moramo, kako lahko varno eh, črpamo nafto v Severnem toku in mislim, da moramo zagotoviti večjo raven varnosti na ravni Evropske unije. Klišve Hvala lepa. In gospod komisar bo zaključil razpravo. Gospa predsedujoča, spoštovane gospe in gospodje poslanci, prizadit sem tako kot vi, ne samo v svoji funkciji kot komisar, tudi kot državljan, ki vidi, kako eh, bo narava uničena za mnoga prihodnja leta. Tisti, ki je prizadet, pa mora vendarle ostati trezen, ohraniti hladno glavo. E, histerija bi bila napačna. Sedaj še ne vemo, kaj je povzročilo to nesrečo v Mehiškem zalivu. Je šlo za tehniko, ki je odpovedala ali je odpovedal človek. Eh, zaupam ameriški vladi in ameriški javnosti, da bo to nesrečo eh, temeljito pojasnila. Mislim tudi, da prebivalstvo v ZDA prav tako pričakuje, da bodo sledile posledice. In zato imam zaupanje v industrijsko državo Ameriko, v njene tehnične sposobnosti in v njeno demokracijo. Drugič, e, obrati moramo pot stran od nafte. Ampak leta, desetletja, generacije dolgo smo šli pot proti nafti. Naši sodržavljani imajo več kot 200 milijonov osebnih avtomobilov. Z njimi se vozite vi, Vozim se jaz, veliko se vozim, veliko letim. Ob vikendih eh, sto tisoči letijo na jug, tam preživljajo svoje počitnice na Majorko eh, in v Španiji in Grčiji pravijo, da samo turizem lahko reši krizo. To pomeni še več letov ehm, na Palmo de Majorko in v druge kraje. Mi konzumiramo nafto, mi vsi, vi in jaz. In tudi ta eh, stavba ni prav energetsko zgrajena. Eh, tu je več neonskih luči kot pa poslancev v tej dvorani. In mislim, da se moramo zavedati, da bomo še leta dolgo potrebovali veliko nafte. Kljub temu pa moramo ambiciozno iskati pot iz nafte, 20 odstotkov obnovljivih virov v desetih letih. Pripravljamo roadmap za leto 2020. In v teku leta bomo predstavili različne alternative. Imamo izvedenska mnenja, ki govorijo o tem, da bomo v 40 letih do 80 odstotkov naše potrebe po energiji eh, krili izven fosilnih energij, torej tudi izven eh, nafte. Ali eh, elektromobilnost dopušča možnosti? ampak še mnoga leta eh, avtomobilov ne bo poganjal tok, ampak nafta v obliki dizla in benzina. Eh, jasno je, eh, da tisti, ki vrta v Severnem morju in v Mehiškem zalivu in išče nafto, bo seveda zmanjšal odvisnost, kaj ti Brez lastnih virov bi imeli še večjo odvisnost od držav OPEK-a in od držav, ki niso vedno samo demokratično vodene. Obstaja pa neka bistvena razlika. Eh, v Severnem morju se vrta v eh, globino 150 do 200 metrov. V Mehiškem zalivu eh, pa znaša globina 3000 do celo 4000 metrov z vsemi slabšimi možnostmi zagotavljanja varnosti. 150-200 metrov je mogoče še ustrezno doseči za podmornicami, za eh, ljudmi. V mm, Mehiškem zalivu pa je človek zelo dalec stran od vira nevarnosti, od eh, tehnične eh, varnosti. Zaupam tudi našim državam članicam imamo vse razloge, da zaupamo nacionalnim oblastem, tehničnim timom Velike Britanije, Nemčije, Norveške, Danske. In v partnerstvu Evropske unije eh, in v naši agenciji INSA skupaj z nacionalnimi varnostnimi timi dosegamo zelo velik nivo kooperativne varnosti, med Evropsko unijo in našimi državami članicami, ki mejijo na uh, morje. Seveda imamo tudi pri Nord Streamu vprašanje varnosti. Ta vprašanja so bila uh, eh, preverjena, doseženi so bili zahtevani standardi. In lahko rečem, da je Nord Stream prav gotovo najsodobnejši, eh, najbolj varen plinovod na svetu. Eh, imamo tudi bistvene razlike. Če bi prišlo do problema v plinovodu, eh, potem je mogoče plin ustaviti na veru ali na obali. Nord Stream ni primerljiv s tem, kar se dogaja v Mehiškem zalivu. Konec koncev pa moramo iskati tudi pot iz nafte. Vendar pa bo to trajalo desetletja, vsak izmed nas v politiki in družbi mora stopiti na to pot. In na poti do tja in v tem umestnem času moramo preverjati, ali so naši varnostni standardi, naši varnost, projektni timi in zakonodaja na najvišjem možnem nivoju. Vprašanje za to smo si postavili in eh, jeseni bomo z veseljem odgovorili na to, ko bomo prepoznali vzroke, ko bomo imeli odgovore na to, ko bomo poprašali naša energetska podjetja, ko bomo imeli vse to, bomo podali poročilo in mislim, da so se energijska podjetja zavedala resnosti eh, te situacije. Eh, kajti tožbe za očkodnino eh, so bile že vložene. Nihče od udeleženih v eh, ZDA ne zanika tega, da če je kdo odgovoren, da bo moral za to tudi jamčiti in sicer v milijardnih zneskih, tudi v evropskem okolju, tudi v okviru nacionalnih predpisov je vprašanje jamstva pomembno, ko gre za vprašanje očkodnine, povzročitelja škode. Eh, in eh, tudi to bo okrepilo preventivo. Izhajam iz tega, da bomo v parih tednih vedeli, eh, ali imamo potrebo po dodatni zakonodaji, po dodatnih tehničnih standardih, takrat bomo spet poročali v tej hiši. Ravnati moramo preventivno in ne samo potem, ko se je katastrofa že zgodila in to podzasledujemo v komisiji hvala lepa gospod eh, komisar s tem je zaključena razprava o tej točki.